in kolegi. Preden nadaljujemo z glasovanjem, imam še eno izjavo. Gotovo se spomnite, da je predsednik na zasedanju 11. maja 2016 izrekel kazen za gospoda kolego Sinadinosa zaradi nespremljivih pripomp o turških eh, prebivalcih na plenarnem zasedanju 9. marca. V ponedeljek smo se v predsedstvu šest, um, ukvarjali za pritožbo gospoda Sinodinosa in potem potrdili odločitev predsednika in ta kazen eh, predstavlja eh, odpoved oziroma črtanje upravičenosti do dnevnega nadomestila za prebivanje za obdobje desetih dni. S tem prehajamo k glasovanju.